glasovali bomo v četrtek, naslednja seja se pa začne jutri ob 9. Eh, uri. Dnevni red bo objavljen in lahko ga pogledate na spletni strani Evropskega parlamenta. Hvala lepa in s tem je ta seja končana.